strani. Tik pred glasovanjem bi se rad držal našega odmerjenega časa, tako da bi lahko slišali tudi sklepne razprave o nujnih zadevah. Sedaj pa prosim gospoda Tenoka. Minuta. Predsedoči Zambija je ena redkih afriških držav, ki je videla več kot dva mirna prehoda. Prvega leta 1991 in volitve lani, ko je gospod Lungu premagal Hakainda Hičilema, pa lahko ogrozi ta uspeh. Glede na to, da je ostano sodišče hitro zavrnil peticijo Hičileme po čudni aretaciji Hičileme. Obtožbe so izdajali. Škof konference Zambije je zdala dopis, da je država postala diktata, diktatura, povsem, samo po imenu ne. Kljub uspehu na splošno v Zambiji ni prvič, da je predsednik želel utrditi moč, kot smo videli tudi pri prejšnjem predsedniku Čilubeju, ko je želel si zagotoviti 2001 neustavni tretji mandat. Sedaj moramo podpreti prezdevanja EU, da zmanjšamo napetosti in zagotovimo, da bosta Zambija in ustava spoštovani in podprti strani EU. Hvala lepa. Naslednji so avtor Koral Minuta. Hvala lepa. Akainde Čilema je bil eh, obtožen izdaje. Eh, obenem pa so eh, potekale na isti ulici tudi demonstracije v podporo predsedniku. Kot če ne bi bilo to dovolj, so nekateri njegovi sodelavci utrpeli mučenje. In eh, dejstvo je, da ta vlada ne dopušča nobene kritike eh, in eh, nobene opozicije. Ampak to je ključnega pomena, če hočemo napredek v tej državi. Ečilemo in ostale države je potrebno tako izpustiti in to je ključnega pomena. Obenem enem je potrebno tudi sprožiti preiskavo, da se preveri, ali je dejansko prišlo do kršitve človekovih pravic eh, proti aretiranim. Pomembno je, da Evropska unija uporabi tudi ekonomski pritisk proti vladi, da zagotovi na ta način popolno spoštovanje človekovih pravic in eh, pravic opozicije. Hvala lepa, še ena soavtorica, gospa Post. Hvala lepa. Zambija je že nekaj let ena bolj obetavnih držav v Afriki. Država je imela dva mirna prehoda, tranzicije prenosa oblasti. V zadnjih letih pa se stvari slabšajo. Zambija, kot so zapisali na škofovski konferenci Zambije, po kritiki oblasti, povsem razen imenu diktatura. Hišilema je bil orientiran pod čudnimi obtožbami. Vlada pravi, da gre za izdajo, niso pa predstavili dokazov proti njemu. Gospod Hišilema in njegova aritacija, to je samo vrh ledene gore. Tudi celna družba je prizadeta, pravosodje in policija sta politizirani. Potrebno je začeti razmišljati o Zambiji kot o državi, ki gre v smeri diktature. Predsednik Lungo mora vedeti, da ga spremljamo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Naslednja so avtorica Senra Rodriguez, minuta. Mikro. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. Razpravljamo o situaciji v državi in želimo pozvati vlado in opozicijo, da začneta z mirnim in konstruktivnim dialogom, zato da bi se presegle trenutne politične napetosti in da bi se osredotočili na reševanje socioekonomskih težav, ki prizadevajo zambijsko ljudstvo. Nekaj podatkov. Leta 2015 je 76% ljudi živelo v revščini. Eh, trikrat več kot v mestih. Eh, ni prišlo do zmanjšanja med letoma 2010 in 2015. Eh, potem veliko je podhranjenosti. Veliko smrti je med otroki zaradi podhranjenosti. Ljudje nimajo dostopa do pitne vode in do sanitetnih storitev. HIV in AIDS sta pandemiji v državi in zato prosimo in pozivamo Zambijo, naj spoštujejo pravice svojih državljanov. Um, želimo si pravičnega sojenja za gospoda Hičilemo. Ehm, morajo upoštevati tudi vse mednarodne instrumente za človekove pravice. Ehm, zambijska vlada pa mora tudi nehati uporabljati represijo proti svojim ljudem. Predsednik prekinja, gospod Venta je naslednji za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala tudi preostalim političnim skupinam za dobro sodelovanje in za pripravo tega skupnega osnutka resolucije. V času predvoljene kampanje 2016 eh, je bilo vse več napetosti med vladajočo stranko in opozicijsko stranko v Zambiji. To je država, ki je zadnjih 25 let uh, uspela narediti veliko uh, miroljubnih premikov v smer večje demokratizacije. Eh, vodja opozicijske stranke Ekirema je bil aretiran, zato ker ni priznal oziroma prepoznal zmage, volilne zmage predsednika. Eh, gre za obtožbo na njegov račun, za katero je najviše zagrošena kazen, smrtna kazen smrtna kazen ni bila izvršena v zadnjih eh, desetletjih v Zambiji, ampak to je še vedno teoretično možna kazen za vele izdajo. Ugotavljamo številne politične razloge za to aretacijo. Sodni proces se bo začel že ta teden in zato je pomembno, da se stori več tudi z vidika regionalne organizacije in eh, storiti treba vse za to, da bo Kilema deležen poštenega sojenja. Se upravičujem. Dovolj časa ste imeli. Dodatne minute za ELS? Da, ampak po 16. uri popovdne. Minuta in pol, gospod Marinjo. Dobre, dobre o combate às violações dos direitos fundamentais. Boj proti kršitvi človekovih pravic je pomemben v Zambiji. Potrebno pa je zagotoviti dvoje ukrepov. Najprej je potrebno pristojnosti Evropskega kazenskega eh, sodišča okrepiti tudi na države, ki niso sopodpisale rimskega statuta. Potrebno se je boriti proti kršitvam človekovih pravic. Zločince je potrebno kaznovati, najbolje je zaščititi žrtve. To je resnično zelo pomembno. To je odvračilen moment, ki bi ga lahko uvedli. Naše ukrepe morajo biti politični in ekonomski jasno moramo pokazati, da se borimo proti revščini, kajti pri revščini vedno prihaja do kršitve človekovih pravic in revščina sama po sebi je že kršitev človekovih pravic. Hvala lepa, sedaj po imenu političnih skupin najprej gospod Preda, ELS minuta. Oh, Mikrofon, prosim. Hvala lepa, predsedujoči skupina ELS je bila pobudnica te razprave o Zambiji. Politično ozrače je napeto po predsedniških volitvah lani poleti. Aretacija voditelja opozicije Hakainda Hichilema je samo še poslabšala razmere. Aretacija je bila izvedena v državnem položaju, In Hičilema tvega smrtno kazen za v bistvu cestni prekršek. Naj bi bil najmreč oviral službeno kolono vozil. Hičilema pa seveda ni priljubljen pri vodstvu države vendar pa seveda to ni prava rešitev, tako kot so dejali že prejšnji kolegi, dialog med opozicijo in opozicijo bi bil veliko boljši. Hvala lepa v imenu SND. Gospa Kienke, minuta prosim. Grazie, signor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Imela sem priložnost voditi misijo opazovanja volitev EU v Zambiji. In še enkrat bi se rada zahvalila visoki predstavnici za zunanje politiko Federiki Mogherini za to, ta izkaz zaupanja. Ne zanikam, kar nekaj težav je bilo v tem volilnem procesu. Omejevanje svobode govora, dostopa do medijev, eh, premalo sodelovanja žensk, prav tako uporaba, mm, oziroma uporaba ustavnega sodišča eh, za primer izpodbijanja rezultatov. Eh, za to resolucijo parlament prepoznava prizadevanja zambijskega ljudstva. Po izpustitvi Ečilemija bomo vsekako lahko potrdili pomemben napredek, ki je bil dosežen v zadnjih desetletjih. To je pomembno tudi z vidika demokratične konsolidacije drugih držav afriške celine. Hvala lepa. Hvala v imenu skupine ENF. Besedo za minuto in pol dobi gospod Schaffhauser. Dragi kolegi, seveda nas mora skrbeti situacija človekovih pravic. In eh, mislim, da to dobro počnemo, ampak vendarle si postavljam določena vprašanja. Napad na državo oziroma izdajo. Take stvari se dogajajo tudi pri nas. Eh, državna varnost je pogosto eh, razlog, ki se uporablja v ZDA, pa tudi pri nas v Franciji in dosti krat eh, se je to uporabilo za destabilizacijo politikov. Potem se moramo vprašati tudi o naših vrednotah. Eh, vrednote so postavljene pod vprašaj, kajti eh, zelo lahko je obtoževati druge, pri nas pa nič ne naredimo. To so dvojna merila. Poleg tega nismo sami, Indija, Kitajska in druge države nimajo obveznosti, da se umešajo povsod. Kar se tiče Zambije, vidimo, da prihaja do nerešljivih nasproti. Eh, imajo izseljevanje eh, spodeželja, veliko revščine, eh, potem znašli so se v situaciji hude konkurence. In Zambija je tista država, ki jo zahod nadzoruje in ki je v slabem tržnem položaju so se pa eh, oglasili v Škofi v okviru Škofovske konference in skupaj eh, skušajo najti rešitev. Afrika mora eh, sama najti rešitev in sicer po principu subsidijarnosti. Hvala. Dragi kolegi, zdaj pa nadaljujemo s postopkom. Pridegnite pozornost predsedujočega. Prosim, če upoštevate svojo časovno omejitev. Gospod Farija bo prvi. Vsak dobi eno minuto. Obrigado, senhor presidente. Há cinco semanas o líder do. Hvala, predsedujoči. Pred petimi tedni je gospod Hičilema bil aretiran, eh, obsojen oziroma obtožen je izdaje. To je zelo huda obtožba. Poleg tega pa moramo temu dodati še omejitve pri eh, svobodi izražanja. Eh, V Zambiji eh, do tega prihaja od predsedniških volitev naprej. Eh, vse več je represije, eh, ljudje so v nevarnosti, da jih zaprejo za celo življenje ali pa da jih celo obtožijo smrtno kaznijo. In Zambija mora začeti z odprtim in konstruktivnim dialogom med patriotsko fronto in pa UPND. Na ta način eh, lahko nekaj naredijo za demokracijo v Zambiji. Hvala. Gospa Grapini je naslednja za eno minuto. Hvala. Eh, splošna situacija v Zambiji mora biti predmet eh, naše pozornosti moramo se vrniti k mirovnemu dialogu. Pozdravljam prizadevanja mednarodne skupnosti za demokratizacijo. Sama sem to državo obiskala. Veliko ljudi je revnih, imajo pa tudi velike upe za prihodnost. Mislim, da moramo ukrepati skupaj z evropskimi in mednarodnimi institucijami za to, da se izkorenini revščina in da se zagotovi demokracija. Eh, smrtna kazen je nesprejemljiva veliko je omejitev, naprimer pri svobodi združevanja, svobodi izražanja in to lahko ustvarja konflikte, zato moramo to uh, resolucijo tudi začeti izvajati. Gospod Marijas. Hvala. Gospod predsedujoči, Zambija je revna afriška država, sooča se z veliko težavami. Eh, te težave še povečuje širjenje AIDS-a in Trenutna nasprotovanja med opozicijo in vlado so zelo huda. Poleg tega ni soglasja o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo. Gospod Hičilema, ki je vodja opozicije, je bil aretiran in njegovo življenje je v nevarnosti. Zdi se, da bo težko priti do soglasja med. Uh, opozicijo in vlado in Evropska unija, še posebej komisija, lahko tukaj odigra pomembno vlogo, pomembno vlogo pri vzpostavljanju miru v regiji. Upam, da boste obe nasprotujoči si strani našli rešitev. Glavni problem Zambije pa je revščina. In eh, mislim, da bi eh, morali eh, tukaj nekaj prispevati. Hvala, predsedujoči. Lahko nekoga obtožimo vele izdaje zato, ker je ustavil eh, predsedniški predsedniško kolono vozil. Eh, številni sodelavci predsednika opozicije so bili eh, prav tako zaprti skupaj z njim in dejstvo je, da se tudi onemogoča dostop teh oseb v zaporu in njihovo obiskovanje. Pomembno je, da se zavedamo tudi nepravilnosti, na katere opozarja opozovalna emisija. Dejstvo je, da je pomembno, da se izpostavijo te problemi in eh, ob enem je jasno, da potrebujemo tudi jasen pregled nad agregiranimi rezultati volitev. Zambija mora v polni meri spoštovati sporozum iz Kotonuja, eh, to velja za eh, tudi izpustitev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 bi se rad zahvalil avtorjem te resolucije. Opozorili so na to, da je domnevni napredek te države zastav. Če si ogledamo volitev predsednika, obstajajo dokazi, da niso bile izvedene zakonito. Aretacija voditelja opozicije ni spremljiva. Zambija je na preizkušnji. Če resnično gre za neodvisno pravosodje in moramo seveda zelo pozorno spremljati sodni proces. Ali bo resnično prišlo do poštenega sojenja ali pa bo Zambija kljub napredku padla državo, ki se ne razvija več. Gospa komisarka, izvolite besedo za odziv. Vesela sem, da lahko govorim eh, tukaj v imenu gospe Mogherini. Hvala za to razpravo, ki prihaja v pravem času. Gotovo si dogodki v Zambiji zaslužijo našo pozornost. Evropska unija visoko ceni partnerstvo z Zambijo. Eh, ponosni smo na prispevek Evrope k razvoju te države, še vedno bomo ostali partner Zambije. Evropska unija se tudi zaveda številnih izzivov, s katerimi se sooča ta država. Podpiramo njihovo ambiciozno reformno agendo, um, tudi ko gre za javno upravo. Imeli smo uh, misijo za opazovanje volitev v Zambiji. To misijo je uh, vodila Cecil Kienge ki je tudi govorila uh, tukaj v tej razpravi. Zelo smo jih hvaležni za njeno delo. Uh, volilna uh, misija je podala tudi svoje uh, priporočila, predvsem, ko gre za svobodo združevanja in izražanja. Zambija je bila v preteklosti demokratična država. Uh, V njeni regiji je bilo veliko kršitev človekovih pravic, veliko nestabilnosti, Zambija pa je bila tisti stebr stabilnosti. In zato je še toliko bolj zaskrbljujoče, da eh, se zdaj ta stabilnost eh, krši, ehm, še posebej po volitvah avgusta 2016. Vodja opozicije, eh, gospod Hičelema, je bil zaprt veliko eh, je bilo represije, eh, tudi nasilja nad eh, gospodom Hičilemo in Evropska unija se je takoj odzvala na to poslabšano situacijo. Evropska unija v sodelovanju z državami članicami bo še naprej državi in opoziciji, torej vladi in opoziciji, pošiljala sporočila, naj se vključita v dialog, da se vzpostavi ponovno zaupanje v vključujoče politično okolje proti gospodu Hičilemu potekajo pravni postopki in Evropska unija zambijsko vlado poziva naj zagotovi transparentnost, sodno neodvisnost in pravico do poštenega sojenja v skladu eh, seveda s eh, mednarodnim pravom in človekovimi pravicami. To je ključnega pomena, da Zambija ostane politično stabilna in ohrani svojo vrdostojnost. Evropska unija se bo z zambijskimi partnerji vključevala v dialog na vseh ravneh eh, in pozvala jih bo k eh, odgovornosti, eh, torej odgovornosti vseh strani, da se prepreči škoda za zambijsko demokratično tradicijo. Hvala, s tem zaključujemo razpravo o